predstavniki Evropske ljudske stranke so se tega sestanka odeležili, vendar pa pravzaprav vsebinske debate ni bilo veliko, kaj ti gre resnično za tehnično zadevo. Vsekakor pa bom z veseljem odgovoril na vse vprašanja, ki bi jih imeli. Hvala lepa, gospod Klajs. Bi kdo prosil za besedo? Gospod von der Kamp. Um, dank an rapporteur voor de heldere stellingname. Najlepša hvala poročevalcu za to jasno stališče, glede tega ni nobenega nesporazuma. Morda bi bilo dobro zastaviti eno vprašanje, na katerega bi najbolje odgovorila komisija, namreč kakšno, kakšen je položaj glede pristopa Lihtenštajna k šengenskemu območju. Besedilo je zapisano, da je bil protokol podpisan, ne pa sklenjen kakšen je torej urnik, kakšen je, kakšna je časovnica za pristop Lihtenštajna. In še drugo vprašanje. Tukaj se omenja omejene pravice glasovanja Švice in Lihtenštajna njihovih predstavnikov. Dobro bi bilo vedeti, zakaj so te pravice glasovanja omejene in na kaj se to nanaše. Torej, obi vprašanji sta usmerjeni oziroma sta namenjeni komisiji. Ja, prosim. gospod Moshammer ali pa gospa Borovskjene sta morda tukaj z nami? Gospa Barakovskjene, upam, da sem pravilno zgovorila vaše ime. Izvolite. Jaz sem še vedno tu, bom kar sam odgovoril. Prvo vprašanje Pred sabo imam eh, prijatelja predsedstva in lahko povem, da dosije sedaj svet lahko obravnava, torej glede priključitve Lichtensteina in kmalo ga bodo predstavili koreperjev. Torej, upam, da bo predsedstvo lahko to potrdilo. Glede drugega vprašanja bi se opravičil, gospa predsedujoča. Menar sem se usklejeval s kolegom in nisem povsem slišal drugega kolega. Prosil bi vas, če lahko ponovite drugo vprašanje kunt u de vraag even herhalen? Ja, uh, voorzitter, in het. Uh... Vsekakor ga lahko ponovim, gospa predsedujoča. V osnutku mnenja našega poročalca piše, da so pravice glasovanja predstavnikov Švicarske konfederacije in kneževine Lichtenstein v upravnem odboru agencije Frontex omejene. Moje vprašanje je, zakaj in kaj to pomeni omdat zij geen zeegebied hebben of uh, welke kant? Je razlog za to da nimajo mednarodnih meja ali voda, kaj? No, me, la, la. Hvala. Se še enkrat prevečujem. Odgovor je preprost. Frontex je uh, agencija skupnosti in te dve državi sta pridruženi državi in nista članici, zato je to institucionalno nemogoče, da bi lahko imeli polnopravno glasovalne pravice dvem državam, ki sta pravzaprav še vedno tretje države znotraj uh, institucij EU. To bi lahko bila torej krasna spodbuda, da zaprosite za članstvo v naši družini. Gospod Klas, bi se želeli vi vrniti z vašim prispevkom? Ne, hvala, gospod predsedujoča. Mislim, da je bi želo povedano vse. Krasno, s tem lahko zaključimo s 15. točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo točko, ki zadeva sporazum med Evropsko skupnostjo in Pakistanom o ponovnem sprejemu. To, tukaj imamo danes drugo izmenjavo mnen o tej temi. Septembra 2000 je svet podelil mandat komisiji, da se pogaja o tovrstnem sporazumu s Pakistanom. Pogajanja so se zaključila septembra 2007. Sporazum je bil parafiran, je tukaj zapisano, verjetno je začel veljati septembra 2008 in marca 2008. marca 2009 pa je komisija svetu in parlamentu predložila predlog sklepa, eh, da se ta sporazum sklene. Z Lizbonsko pogodbo mora sedaj parlament dati soglasje k eh, temu sporazumu. Preden pa da dam besedo poročevalcu gospodu Šogorju, bi vas spomnila, da smo pri prejšnjem poročilu, poročilu gospoda Klasa, pozabili omeniti, da je rok za predložitev predlogov sprememb 31. maj oziroma 1. juni ob povdne, vendar pa lahko date le amandmaje na osnutek raz, zakonodajne resolucije, torej samo tehnične. Medtem ko pa so torej tudi, torej naš sestanek naj bi potekal 1. junija in 31. maja. Zdaj pa dajem besedo gospodu Šogorju, ki je bil poročevalec na to temo. Hvala, govoril bom mađarsko. Um, több kérdés merült fel ennek a jelentésnek a kapcsán, melyre... Omenjenih je bilo nekaj vprašanj že z vidika tega poročila in glede na to, da smo vsi dobili kopijo poročila in odgovore, ki zadevajo sporazum Evropske skupnosti in Pakistana glede podnovnega sprejema. Lahko vemo, da so se vprašanje vrtelo okoli nekaterih človekovih pravic. Dobili smo nekaj odziva sveta in na podlagi teh odgovorov vam lahko potrdim, da tudi če odbor za pravne zadeve ne da jasnega mnenja nimamo razloga, zakaj bi ta sporazum zavrnili. Po devetih letih namreč ni zelo verjetno, da bo napredek tukaj v Pakistanu hitrejši. In dodal bi še nekaj. Morda se zavedate, da Pakistan ni podpisal Ženevske konvencije, vendar pa je dosegel določen napredek, kajti potekala so pogajanja s pakistanskimi oblastmi in nedavni razvoj je pokazal, da so tam spostavili novo ministrstvo za človekove pravice. Če želite primerjati z drugimi državami, tam države, ki so podpisale konvencijo leta 1968, kot je naprimer Turčija, mislim, da se glede teh držav vsi strinjamo, da če tudi je prišlo do podpisa, uh, v Turčiji še vedno obstaja veliko vprašanj glede varstva človekih pravic. Tako da sam ne vidim ovire, zakaj se ta sporazum ne bi sklenil. Vem, da bodo moji nekateri liberalni kolegi imeli težave s tem, vendar pa sam ne vidim razloga za zavrnitev, kaj ti situacije tisočev beguncev ne bomo mogli rešiti zavrnitvijo takega sporazuma. Tako da lahko to mnenje znova ponovim naslednjič, ampak mislim, da moramo glasovati za ta sporazum. Hvala lepa, gospod Sogor. Bi želel spregovoriti kdo drugih poslancev, gospa Guillon, potem pa gospa Flotre. Najprej gospa Guillon. Euh, euh, hvala. glede tega sporozuma lahko rečemo, da gre za nekaj, glede česar se pogajamo že devet let in verjetno se bomo pogajali še nadaljni deset let. In nobene ocene, ki nismo še dobili o sporozumih, ki so že bili sprejeti. s komisijo smo se odločni stvari že pogovarjali lani februarja. Takrat smo imeli z nami tudi predstavnike odbora AFET in seveda jasno je, da tudi še po tem sestanku so številna vprašanja odprta zlasti, ko gre za evropske prepustnice, ki naj bi se uporabil takrat, ko pride za osebe brez državljanstva ali ki so upravičenci na mednarodne zaščite. In naj vam povem, da sama čutim določeno skepso do tega dosjeja in sicer mislim, da ni spremljivo zaradi razlogov, ki jih je že navedel pročevalec. Gre za torej, vprašanje tega, da se konvenciji ne spoštuje v tej državi. Ženevske konvencije niso podpisali. No, v Pakistanu so sicer eh, imajo neko ministrstvo, ki je pristojno za človekove pravice, vendar mislim, da s tem ne morejo kar tako se izogniti podpisu ženevske konvencije. In eh, mojo skupino zelo skrbi tudi vprašanje učinkovito vzdelovanja teh konvencij. Zdi se, da se lahko eh, vprašamo, glede, kako se te sporazume izvajajo. Mislim, da potrebujemo evalvacijo do jeseni in potem bomo morda lahko bolje videli, kako se dejansko države držijo Eh, del, določb glede eh, ponovnega sprejema. Skratka, imam določene dvome glede tega uh, sporazuma in nedvomno potrebujemo uh, dodatne informacije. Gospa Flotra. Euh, Govorim tudi v imenu gospe King Nielsen, ki je pročvaka odbora AFED za ta uh, osnutek in ki bo priporočila svojim kolegom iz odbora AFED, da zavrnejo predlog. In sicer zaradi številnih elementov, ki so že bili omenjeni danes. Sestanek odbora Libe s predstavnikom komisije ni uh, odpravil naše dvome situacija v Pakistanu in Afganistanu glede človekih pravic ni primerna. Saj, kot vidite, že v samem priporočilu govori, da je obstaja odlična povezava eh, med Pakistanom in Afganistanom. Lahko pride do tega, da iz Pakistana vrnejo Af Afganistance v Afganistan. In to seveda uh, postavlja odlično vprašanje glede področja uporabe tega sporazuma saj gre tudi torej za področje eh, uporabe za afganistanske državljane, ki pridejo v EU. No, tu lahko spostavimo tudi povezavo eh, glede Turčije, saj tudi Turčija ni zaključila eh, pogajanj z EU. No, skratka, mislim, da eh, če sprejemamo ta sporazum, bo prišlo do grozljivih posledic. Saj lahko uh, povemo, da je prišlo do neprimernih praks strani pakistanskih oblasti, ki uh, dajo prepustnice eh, ljudem brez državljanstva in to je nekaj nenavadnega. In to seveda pušča odprta vrata za zlorabe. Prav tako pa je treba poštevati situacijo ljudi človekovih pravic v Pakistanu in v Afganistanu. No, poleg tega pa so tu še odločila tehnična vprašanja, ki se mi zdijo zelo dvomljiva, tehnično gledano. Politično gledano se mi zdi, da gre tu za nepošten odnos do Turčije, ki eh, se lahko reče, kako to, da ona nima sporazuma glede vračanja uh, pakistancev in afganistancev. Skratka, mislim, da da tu ni, da tu, da tu ta sporazum ni spremljiv, da nimamo uh, eh, dovoljšne evalvacije, da moramo poštevati tudi situacijo ljudskih pravic. Skratka, mislim, da moramo uh, zavrniti ta uh, sporazum, in moramo za, torej, uporabiti naše pravice kot parlament in moramo torej, mm, vplivati tudi na mandat, ki ga damo komisiji glede to vrstnih nalog v prihodnosti. Hvala, predsedujoča. Sem mm, poročevalka v senci skupine ALDE in navezala bi se na to, kar pravi gospa Ellen Flotro glede same formulacije oziroma glede tega, kar pravi Lizbonska pogodba, sedaj imamo dejansko odgovornost glede zaščite človekovih pravic. Ne gre zgolj za to, da smo sozakonodajalci. V imenu kolego naj povem, da bomo še naprej sodelovali glede tega dosjeja. Naj povem, da moramo biti previdni. Zgolj to, da obstaja Ministrstvo za človekove pravice v Pakistanu, to ni dovolj. In zgolj zato, ker je potek, potekalo uh, večleto pogajanje, to še ne pomeni, da to jamči določeno varnost. Ravno nasprotno, mislim, da dejstvo, da uh, ta država danes še ni ratificirala ženevske konvencije, nam da misliti, da moramo biti še bolj previdni, ko gre za vprašanje varnosti, zagotovljanja pravic in uporabe osebnih podatkov. Torej, res moramo poštevati človekove pravice zadevnih oseb. No, moramo se zavedati, da je v Pakistanu situacija glede človekovih pravic eh, slaba in to je uh, eh, eufemizem, če tako rečem. Moramo tudi upoštevati, kakšna situacija žensk in otrok v tej državi. In mislim, da smo dobili številne med nami informacije iz različnih verov, zlasti nevladnih organizacij, ki so nas obvestile o tem, kaj se dogaja v Pakistanu, da pošiljajo uh, Afganistance nazaj v Afganistan, brez da bi se zanimali za njihovo varnost. In to je gotovo zelo pomemben element, uh, ki nas podobuje k temu, da bodimo čim bolj previdni glede tega, ko bomo o tem glasovali. Člani moje skupine eh, sicer niso popolnoma proti temu, da bi imeli takšen sprejem, torej glede vsebine, niso, niso nasproti. Saj je dobro, da imamo nek pravni okvir, vendar je pomembno in odgovorno z naše strani, da imamo neko evalvacijo in da res upoštevamo dejansko situacijo in da vemo, v, kakšni, v kakšnem kontekstu se bo uporabljal ta sporazum in da seveda ne smemo pozabiti na varstvo osebnih podatkov oseb, ki bo to zadevalo. Hvala. You, Hvala, gospa Grisbek. Zdaj pa bom najprej dala besedo predsedstvu sveta, potem pa komisiji, tako da se lahko odzoveta na nekatere od vaših skrbi, ki so bile izražene strani vseh. Najprej dajem besedo gospodu Burgosu, strani predsedstva, če, imate, če ste tu, izvolite, gospod. Hvala, predsedujoča. No, o tem se ne pogovarjamo sedaj prvič in večkrat smo slišali to danes v dvorani, o tem se pogajamo že od leta 2000 naprej. Torej, vidite, kako težko je sprejeti takšen sporazum. Za svet so ti sporazumi ključnega pomena za migracijsko politiko. Doslej smo se o njih pogajali bilateralno in seveda To je pomenilo predstavljanje odločene proble probleme, zato obstajajo odločene prednosti, da, jih, da se v njih pogajamo skupaj na nivoju skupnosti. Saj smo pri tem bolj učinkoviti pri pogajanjih, poleg tega pa obstaja večji nadzor strani institucij EU. Sedaj tudi ima parlament večje pobesede glede tega zlasti, kar je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Zato smo zelo naklonjeni temu, da bi lahko imeli tak eh, sporazum. Mi podpiramo delo komisije in zato smo tudi prosili parlament naj nam dovoli, da nadaljujemo z nadaljnimi korake, zato je ta sporazum stopil v veljavo. Torej, slišali smo več skrbi. Zlasti vse to povezuje z vprašanjem človekovih pravic v Pakistanu in sosednjih državah. No, v tem smislu bi rad dejal, da sporozumi o ponovnem vračanju, o ponovnem sprejemu so uh, zadnji korak v migracijski politiki. Osebo se vrne v svojo državo izvora le, če je jasno, uh, da nima druge možnosti bivati v EU. Torej, če se zavrne njegova prošnja za azil ali za mednarodno zaščito, če se je ugotovilo, da nima pravice do bivanja v, v državah članicah zaradi zaščite, če se ugotovi, da tudi nima pravice do dovoljenja za bivanje in če se ugotovi, da se uh, zagotovi to, da ne bo prišlo do uh, kršitve principa non-reformov. Skratka, ta, ta države članice moramo spoštovati uh, vsa ta načela, preden pride do vračanja. In uh, če nekoga pošljemo v Pakistan, potem država članica je morala izvesti vse te preverbe in je lahko pripričana v to, da ta oseba ne potrebuje mednarodne zaščite in ne bo uh, torej bilo kršeno načelo nevračanja. Torej, v tem predlogu ponovnega sprejema se obravnava pakistanske državljane, pa tudi državljane tretjih držav. ne gre pa za državljane skupnosti. Saj domnevamo, da gre za državljane Pakistana. Kar zadeva vračanje v tretje države, oziroma uh, se pravi čujem, kar zadeva vračanje državljanov tretje države v Pakistan, no tu je tudi pomembno upoštevati načelo nevračanja in seveda to moramo preveriti, preden kogarkoli pošljemo v Pakistan. Upam, da sem s tem eh, odpravil določene skrbi. Vendar naj povem, da ravno zaradi teh eh, razlogov in zaradi uspešnosti sporozumov o ponovnem sprejemu bi mi radi uh, videli, da bi lahko ta sporozum o ponovnem sprejemu s, pa s Pakistanom vendarle podpisali. Burgos, Mr... Hvala, gospod Burgos, zdaj pa gospod Debrauer. Hvala, gospa predsedujoča. No, rad bi podprl to, kar pravi gospod Burgos v imenu predsedstva. Vprašanje sporozuma o ponovnem sprejemu je seveda delikatno vprašanje, tega ne moremo zanikati. In lahko razumemo previdnost, eh, s katero se parlament loteva tega vprašanja. Seveda pa ne smemo iz sporazuma po novem sprejemu delati nekaj, kar niso. Tu gre za sporazume o sodelovanju med eh, držav, državami EU in tretjimi državami. Torej o tem, na kakšen način bo prišlo do ponovnega sprejema neke osebe v tretji državi ko gre za njene državljane ali pa morda tudi državljane tih držav pod ločenimi pogoji. Sporazum o ponovnem sprejemu torej nič ne določa glede pogojev sprejme odločitev, da nekoga vrne v njegovo državo članico. To se obravnava v direktivi o vračanju, ki začne veljati konec leta in ki je že bila sprejeta v postopku soodločanja. Drugič, sporazum o ponovnem sprejemu se ne um, um, um, umešava in to je tudi zapisano v samem sporazumu, mislim, da gre za člen 15. Torej se ne umešava v obveznosti držav članic, niti tretje države, kar zadeva mednarodno pravo in kar zadeva pravo, ki se uporablja. Torej, to načelo je jasno, to je zapisano v samem besedilu in to je zapisano v vsakem sporazumu ponovne sprejemu. Torej, to je povezano tudi z načelom nevračanja. To načelo je danes zapisano v pogodbi, vedno je bil del zakonodaje skupnosti in uporabljalo se ga je. Ko, gre, ko je šlo za prosilce za azil v zakonodaje skupnosti. Skratka, to je obravnava direktiva o vračanju. To je zapisano v tej direktivi. Potem vprašanje osebnih podatkov v sporazumu o ponovnem sprejemu je to zapisano o tem, kako se obravnavajo vsi podatki, ki se jih izmenjava. Potem smo govorili o evropskih prepustnicah. Vendar ta dokument ni omenjen v sporazumu o ponovnem sprejemu. Notri ni sklicana ta dokument in torej se ga ne predvideva področje porabe. Razumem to, kar pravijo določeni posla, poslanci, člani odbora. Ta prepustnica je nekaj zelo specifičnega, to je res. morda nekoliko zastarela. In kadar omenjamo prepustnico, ga običajno obravnavamo kot nekaj, kar tretja država članica ne želi sprejeti kot potni dokument. No, včasih je pa to nekakšen ad hoc dokument za potovanje. Potem še nekaj v zvezi z evalvacijami. Seveda je to vprašanje smiselno, zakaj je prišlo do te evaluacije tako pozno. Res je, to je tudi povedal vaš poročevalec, da je ta mandat, pravzaprav ga imamo že leta 2000, vendar mi se nismo, nismo začeli že takrat pogajati. Pogajanja tudi niso bila preprosta. bistveno je to, da vsi sporozumi, ki smo jih doslej sprejeli, so bili sprejeti nedavno. Zato smo potrebovali za evalvacijo nekaj časa. Torej, parlament in svet zahtevata evalvacijo. Ampak mi smo potrebovali določeno količino informacij, zato da bi dejansko lahko imeli neke uh, neke bistvene zaključke glede teh sporazumov, zato da bi res lahko eh, ta evalvacija bila kredibilna in zanimiva in zato da bi se lahko iz nje kaj naučili za prihodnost. Takšna evalvacija je seveda potem lahko koristna svetu, parlamentu, pa tudi seveda komisiji. Vendar pa evalvacije nismo mogli izvesti prej. komisija se strinja s predsedstvom in se zahvaljuje poročevalcu, da je oblikoval to poročilo. Gre za zelo občutljivo uh, vprašanje in jeseni se lahko k temu povrnemo in torej znova o tem razpravljamo svetom in s parlamentom. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod De Brauer. Poslušala sem razpravo in zdi se, da so te evalvacije pravzaprav bistvenega pomena pri vsej zadevi. Zdaj bom prosila poročevalca gospoda Sogorja naj sklene s to razpravo in, če prav razumem, je vaš prvi osnutek predviden konec maja na odboru Libe. Popravite me, če se motim. Očitno imam prav. Gospod Sogor, izvolite. Najlepša hvala. Še enkrat bi pomeni, poudaril moje mnenje oziroma mnenje kolegov Evropske ljudske stranke, namreč, da je zelo pomembno, kakšen je razvoj na področju človekovih pravic v Pakistanu ali v neki tretji državi in da so naši pogledi na to bistvenega pomena. Vendar pa ima ta sporazum zelo pomemben element, ko gre za zaščito evropskih državljanov. Očitno je, da v končni fazi, ko gre za vrnitev osebe, obstajajo določene nevladne organizacije na področju človekovih prvic, ki lahko skušajo in ki lahko pomagajo pri zaščiti tovrstnih oseb, ki se ponovno vrnejo v svojo državo izvora. Vrnil bi se k drugemu primeru, ki sem ga nisem omenil. Omenil sem primer Turčije, ampak lahko bi dal primer Kitajske, ki je podpisala ženevsko konvencijo leta 1982 in novembra 2002 naj bi se z njo začela tudi pogajanja. Dobili smo že mandat za pogajanja in julija 2009 je prišlo do prvega kroga pogajanj. Doslej pa ni bil podpisan še noben sporazum. Če država podpiše konvencijo. To še ne jamči tega, da bo z njo mogoče skleniti dober sporazum o ponovnem sprejemu. In še nekaj. Če si pogledate zemljevid sveta in če vzamete z njega Mongolijo, večina držav, ki niso podpisale Ženevske konvencije, eh, so muslimanske države ali pa države, v katerih je večinsko prebivalstvo muslimanske vere. Med njimi je tudi Indija. Torej, če sklenem, moje mnenje je, da če odlagamo sprejetjem tega sporazuma, lahko zaidemo v situacijo, ko se bo tudi Pakistan odvrnil od njega, nam bo obrnil hrbet in s tem lahko se izničijo vsi naši dosežki doslej. Torej, če zavrnemo to vrstno sporazum. Seveda ne trdim, da bo s tem zaprto tudi pakistansko ministrstvo za človekove pravice, vendar pa eh, s tem lahko zavremo zelo zdrav proces v Pakistanu. Hvala lepa. Mislite? Človek bi mislil, da bodo pakistanci želeli uvesti eh, pojem eh, človekovih pravic zaradi samih sebe, ne pa zaradi sklenitve sporazuma z Evropsko unijo. S tem prehajamo na 17. točko na dnevnem redu, ki je razširitev področja uporabe direktive 2003/109 na upravičence do mednarodne zaščite. Kot je veljalo za druge doseje danes, je tudi ta dosje najprej bil podvržen postopku posvetovanja, vendar pa svet ni dosegel sporazuma do 1. decembra, zato zanj velja zdaj postopek soodločanja. Ali želi najprej spregovoriti gospod Moraes, poročevalec, ali vendarle najprej komisija? Torej bom najprej prosila komisijo, naj nas, naj, naj nas obvesti, kakšno je najnovejše stanje na tem področju. Kdo je z nami iz komisije? Gospa Ga. Torej, gospa Gana bo dala vse najnovejše informacije. Merci, la Hvala, gospa predsedujoča. Naj vas spomnim, kako je potekalo delo na tem dosjeju. No, in prvič je bilo govoreno o tem, kako lahko upravičenci na mednarodne zaščite postanejo rezidenti eh, za daljši čas. No, to, ta status se ureja v direktivi 2301. No, opravičenci do mednarodne zaščite pa so izključeni iz počeja uporabe te direktive. Ne glede na to, ali gre za begunce ali za upravičence do subsidijarne zaščite. Komisija je junija 2007 predlagala razširitev področja uporabe te direktive saj se je zavedala te vrzeli. In prav tako je upoštevala sporazum s svetom, ki ga je sklenila glede direktive iz 2003, torej da bi razširili področje uporabe eh, na begunce in upravičence za subsidijarne zaščite. Tu gre za pomembno dopolnilo za to, če želimo imeti skupni evropski sistem za azil, saj bodo s tem upravičenci do mena zaščite uživali večjo pravno varnost glede svojega bivanja neke države članici in prav tako bo s tem zagotovljena boljša integracija beguncev in upravičencev do subsidijarne zaščite v družbah različnih držav članic. Predlog spremembe, ki ga predlaga komisija, želi torej dati upravičencem do mednarodne zaščite enake pravice kot drugim legalnim rezidentom v državah članicah. S tem lahko te vse postane rezidenti za daljši čas, torej v državi, kjer ta oseba dobi status upravičenca do mednarodne zaščite. Prav tako pa, če se preseli v drugo državo članico, vendar pri tem morajo biti izpolnjeni v isti pogoj kot za druge državljane tretjih držav. Naj vam dam nekaj primerov za pogoje, zato da nekdo postane rezident za daljši čas v državi članici, kjer je oseba dobila mednarodno zaščito. Recimo, če imamo begunca ali upravičenca do subsidarne zaščite, mora ta oseba dokazati, da je nepretrgoma živela v tej državi pet zadnjih let, mora imeti stabilne vere za preživetje, pa tudi za preživetje svoje družine, potrebuje zdravstveno zavarovanje, mora izpolnjevati pogoje za integracije, če to predvideva nacionalna zakonodaja in prav tako ne sme predstavljati grožnje za javni red oziroma za varnost te države članice. Ta predlog prav tako upošteva načelo da je treba upoštevati posebno, posebno situacijo beguncov in upravičencev do subsidarne zaščite. Torej, treba je zagotoviti načelo nevračanja. Kot ste že dejali, je svet do konca 2008 delo na tem dosjeju, vendar niso prišli do sporazuma, imeli smo skorešnje soglasje na osnovi Eh, francos, kompromisa francoskega predsedstva, vendar tu je bila nekoč eh, pravna podlaga 63, 3 in 4 glede imigracij, je bilo potrebno dobiti soglasje in posvetovanje s parlamentom. Komisija je menila, da je bil ta kompromis uh, bil dober, saj je upošteval ključne uh, elemente predloga komisije. No, glede tega kompromisa smo imeli skoraj popolno soglasje. Parlament je tudi v svojem poročilu iz aprila 2008 uh, podprl predlog komisije in sedaj pozivamo parlament, da znova začne razpravo o tem dosjeju, zato da bi našli neko skupno rešitev s svetom, saj sedaj, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Uh, moramo, imamo postopek soodločanja in upamo, da bomo prišli hitro do soglasja med parlamentom in svetom. Komisija pa vam je seveda pa vam je na voljo in zlasti poročevalcu. Um, eh, Uh, hvala lepa, Sophie. Najlepša hvala tudi komisiji za to obsežno poročilo in predstavitev tega dosjeja. Zato ne bom znova ponavljal celotne zgodovine, glede na to, da je to danes naša zadnja točka na dnevnem redu in ljudje komaj čakajo, da končamo. Prostite, ker sem tako iskren, ampak res je to danes zadnjo točko na dnevnem redu in hvaležen sem vam za vso pozornost. Sofi, kot si omenila, to je eden od številnih dosjejev, ki je bil pravzaprav obravnavan že tik pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Je pa pomemben, kaj ti, če ga sprejmemo, bomo imeli nekaj, česar nimamo, oziroma doslej nismo imeli, namreč skupne dobre azilne politike. To je eden od tistih azil, eh, dosjejev, ki ga moramo obravnavati na ustrezni način in ki mora biti dobro zasnovan, kajti predstavlja bo temelje za skupni azilni sistem. Aprila 2008 in nekateri od kolegov se bodo tega spomnili, Martin Rür je takrat skušal um, pridobiti podporo za ta predlog v svetu, vendar ni bilo soglasja in dogovor ni bil sklenjen. Zdaj pa imamo posebno drugačen položaj, ko soglasje ni zahtevano. Vendar pa, zdaj sem optimističen, se lahko zgodi, da bo ta predlog padel pod eh, belgijsko predsedstvo in upam, da bo tudi v svetu sedaj izražena do zadostna volja in tudi lažja situacija, ko gre za glasovanje. Moj cilj je tukaj, da bi razširili pravno gotovost in pravice, ki so um, zagotovljene statusu rezidenta za daljši čas tudi upravičencem do subsidijarne zaščite in to potem, ko so prebivali nekje pet let. To je moj predlog. Skrbi me namreč, da če v svetu ne bo volje, da bi resnično izkoristili naše mehanizme za zavračanje, bi se zdelo dejansko logično za ustreznost postavitev skupnega azilnega sistema uh, da se ta predlog ne spreme in tega si vsekakor ne želimo. Želel bi si, da se spremeni način obdobja za zračunavanje stalnega prebivanja, potem nacionalni kriteriji integracije in potem tudi načelo non-refulmaja, torej nevračanja. Svet je predložil kompromisni tekst in veselim se že, da bomo o teh temah govorili sporočevalci v senci s svetom in komisijo. Kar zadeva časovnico, razumem, da je treba v svetu še obravnavati nekaj tem. Imeli smo nekaj prvotnih stikov s belgijskim predsedstvom na to temo, tako da se temu ne bomo takoj posvetili, vendar pa naj bi bil osnutek poročila pripravljen junija ali julija in če bodo se poročavci senci strinjali, bomo imeli prvi sestanek junija in tam bomo imeli potem torej prve razgovore. Sem pa celoti optimist da bomo sedaj v obdobju Lizbonske pogodbe ta predlog dejansko lahko sprejeli. Najlepša hvala. Bi želel kdo spregovoriti na to temo? Ne. Zdelo, ne morem prebrati vašega imena, ampak beseda je vaša. Izvolite, gospa. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala komisiji za predstavitev konsolidirane različice predloga. Seveda se spomnimo stališča parlamenta z glasovanja 23. aprila 2008. Naj povem, da se mi zdi pomembno, da države članice, ko se odločajo za to, da nekomu dajo status rezidenta za daljši čas, da upoštevajo specifiko upravičencu do mednarodne zaščite. Zlasti glede tega, da ko gre za materialne vedike, naj bodo tele te minimalne, ko gre recimo za stalne vire prihodka, zavarovanje in tako naprej. Potem vprašanje uh, načelo nevračanja in zlasti glede vprašanje tega, ko gre neko osebo v drugo državo. Saj se lahko zgodi, da jo leta vrne v tito državo. Uh, Zato je treba zagotoviti, da se posvetuje z prvo državo članico. Eh, parlament je eh, rekel, da bi moral biti rok za takšno posvetovanje dva meseca. Med novimi določbami pa se obravnava še vprašanje združevanja družine in zanima me stališče sveta glede tega vpraševanja. No, poročevalec je to že omenjal, vendar bi rada še sama podarila glede vprašanja računanja obdobja bivanja v države članici. Moramo upoštevati tudi obdobje med vlogo za mednarodno zaščito do dodelitve lete. Torej, tudi to moramo upoštevati um, upoštevati pri obračunu teh petih let. No, tega komisija ni upoštevala, uh, zato me zanima, kaj svet meni o tem obračunu uh, teh petih let. Hvala. Hvala, prosim, da ste resnično zelo natančni. Svet še enkrat še ni spregovoril. Vidim, da se nekoliko odzivate. Bi želeli odgovoriti na to vprašanje? Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Kot smo že večkrat slišali, v svetu ni bilo soglasja glede predloga komisije. Čeprav smo bili skoraj blizu soglasja, vendar to nam ni uspelo in takrat je bilo res potrebno soglasje. In seveda sedaj je to drugače, sedaj potrebujemo kvalificirano večino in zato bo verjetno lažje priti do sporazuma. Torej zadnja različica, ki smo ravnali v svetu, je imela obračun. Torej, uh, let se je. Eh, to obdobje se je vračunalo torej tako, da je poštevalo polovico časa, ki je poteklo od uh, prošnje do dodelitve do statusa begunca. Tako smo se takrat dogovorili z veliko večino v svetu, kar zadeva združevanje družine. No, tu nismo imeli nekih posebnosti glede na uh, druge rezidente za daljši čas. No, ne vem, morda pa nisem prav razumel vprašanja. Hvala lepa. Preden se vrnem k poročevalcu, bi želela komisija še kaj dodali, dodati? Ne? Klot, bi želel ti zaključiti s to razpravo potem takem? Mislim, da se bodo ponovne razprave začele junija in zadnji prispevek mislim, da je bil dejansko izvrsten, torej strani parlamenta. Če bomo torej temu podrob, te podrobnosti glede petih let lahko rešili, bom izredno zelo vesel. Prav, hvala kolegi in kolegice, to je bila zadnja točka na mojem dnevnem redu, razen če ne bi kdo želel odpreti kakšnega vprašanja podrazno. Če ne, je potem današnja seja zaključena. Hvala lepa.